Imam eno najavo, preden se lotimo naslednje točke. Obveščam parlament, da skladno s pravilom 231. četrti odstavek ni bilo prošnje, da bi glasovali o popravku, kar je bilo najavljeno včeraj o petih. Torej, popravek je s tem odobrem. Sedaj pa eh, bomo začeli z naslednjim.